parlamentom, vključno tudi z, z odborom za razvoj, glede te zelo pomembne teme. Hvala, gospod podpredsednik, dragi kolegi. S tem zaključujemo razpravo. Glasovanje bo jutri opovdne in želim vam lahko noč.